Dear colleague, take your place. Please take your seat. Prosim, da zasedete svoje mesta. Sedaj bomo začeli. Smo nekoliko pozni. Bom nadaljevala v italijanščini. Opravičujem se vam torej za zamudo. Ampak sestanek koordinatorjev je bil dokaj dolg, tudi agenda je bila dokaj natrpana. Sedaj pa moramo podhiteti ob pol šestih, se bomo namreč eh, sestali skupaj z odborom AFED. Tako da kar nadaljujemo. Najprej. Bi vas rada prosila, da sprejmemo dnevni red. Ni ugovorov? Dobro. Kmalu bomo odločili tudi glede delovne metode, potem ko bomo prisluhnili poročevalcem in poročevalcem v senci. Ti bodo imeli priložnost, da spregovorijo in če bomo imeli na voljo dovolj časa, bomo dali besedo še drugim. Sedaj pa potrditev zapisnika na podlagi dokumentov, ki jih imate v svojem dosjeju. Imate morda pripombe? Ne? Dobro, zapisnik je sprejet. Glede tolmačenja francosko, nemško, italijansko, grško, špansko, portugalsko, estonsko, mađarsko, litvansko, polš, polsko, slovensko, bolgur, bolgarsko in romunsko. Vsi ti jeziki so na voljo in se je se predvaja po prek spleta. Še nekdo želi besedo glede dnevnega reda v tem trenutku. Prav vam bom dala beseda, ampak samo za minuto, ne več, gospod Glezos. Spoštovani kolegi, spoštovana predsedujoča, o tem sem že spregovoril. Rad bi, da bi imeli posebno namensko razpravo v našem odboru glede dejstva, da Tretji rajh da je Tretji rajh v času druge svetovne vojne veliko kulturne dediščine vzel um, Grčiji. Tako da predlagam, da bi imeli posebno razpravo o tem. No, danes uh, bomo obravnavali tudi situacijo v Siriji in Iraku na to temo, tako da bomo spregovorili o tem tudi s koordinatorji in mislim, da bomo lahko našli priložnost, da vodimo tudi to razpravo. Ta predlog bom predložila koordinatorjem v obravnavo, na to pa se bomo odločili, kako je konkretno s tem vprašanjem in kako bi se ga lahko lotili v parlamentu. Sedaj pa gospod eh, Diakonu. Sedaj bomo pogledali os osnutek o celostnem pristopu k kulturni dediščini v Evropi. Šlo bo za splošno razpravo, kar se tiče predlogov sprememb, je rok 30. Eh, marec opovdan. Glasovanje v odboru bo potekalo 16. junija. Danes imate na voljo približno 20 minut za predstavitev, drugače nam ne bo uspelo, prosim. Pinto? Uh... Najlepša hvala, predsednica. Celotno besedilo poročila je na voljo javno, javno že kar nekaj časa. Zato, da bi prihranil nekoliko časa, bom predstavil samo glavne zamisli v tem poročilu. Poročilo se ukvarja z dvema glavnima vprašanjama. Eno se nanaša na javno politiko glede kulturne dediščine, dediščine in drugo vprašanje se nanaša na konkretne rešitve glede glavnih težav, ki smo jih ugotovili med eh, javnim posolevitovanjem z zainteresiranimi stranmi na tem področju. Poročilo poziva komisijo, da stori naslednje. Najprej, da v praksi začne izvajati celostni pristop k kulturni dediščini in da zagotovi boljše sodelovanje na različnih področjih, ko gre za kulturno dediščino. Več generalnih direkcij se sedaj ukvarja s kulturno dediščino in dopolnjujejo delo drug drugega. Pomembno je, da so bolje usklajeni, da usklajujejo dejavnosti, ki se dotikajo kulturne dediščine. Treba je torej zagotoviti usklajeno me, usklajenost med generalnimi direktorati komisije. Poleg tega je treba vzpostaviti tudi mm, leto kulturne dediščine z ustreznim proračunom. Če bomo to pobudo pravilno načrtovali, bomo tako mm, še bolj spodbudili upoštevanje kulturne dediščine. Leto kulturne dediščine bi moralo biti ustrezno podprto tudi finančnega vidika. Tudi države članice bi morale prispevati pri organizaciji tega leta kulturne dediščine. Poleg tega je treba upravičencem um, jasno predstaviti možnosti za financiranje v, kutiru, v okviru kulturne dediščine. Trenutno Evropska unija ponuja različno financiranje za projekte. Informacije sicer trenutno so na voljo, vendar na različnih spletnih straneh in zelo, predstavljene so zelo tehnokratsko. Te informacije tudi niso prevedene vse uradne jezike Evropske unije. Treba pa bi bilo olajšati dostop potencijalnim upravičencem do tovrstnih informacij. Ugotovili smo tudi še kar nekaj dodatnih težav, na katere predlagamo konkretne rešitve. Ko gre za financiranje kulturne dediščine, pozivamo k vzpostavitvi enotnega portala Evropske unije za kulturno dediščino. Ta portal bi zbiral informacije o vseh pobudah Evropske unije za financiranje kulturne dediščine. To bi razdelili na tri možnosti. Najprej na financiranje, potem na podatkovno bazo z dobrimi primeri na področju kulturne dediščine, vključno z vsemi potrebnimi povezavami na najnovejše novice in tudi povezave na postopke, ki že potekajo in na napredek na področju varstva kulturne dediščine. Poleg tega želimo zagotoviti večjo kakovost obnovitvenih postopkov. Želimo, da se zaposlujejo kvalificirani delavci. Radi bi preprečili nepopravljivo škodo. Vsi ti vidiki bi morali biti usklajeni tudi z mednarodno sprejetimi standardi, ki so naprimer predvidene v Beneški listini in v konvenciji iz Grenade zato da bi ustrezno zaščitili evropsko stavbno dediščino. Prav tako pozivamo, pozivamo komisijo, da razmisli o zgornji meji 5 milijonov evrov za projekte na področju kulture majhnega obsega. Treba je namreč upoštevati realne stroške. Potem, ko gre za modele alternativnega upravljanja. Tu izpostavljamo potrebo po oblikovanju novih pravnih orodij za alternativno upravljanje, tako da bi lahko v te dejavnosti bolje vključili tudi lokalno skupnost, ko gre za varstvo kulturne dediščine. Na voljo so številni primerni javno-zasebnih partnerstv, primerov, v katerih je sodelovanje z lokalno skupnostjo bilo koristno. Nimajo pa vse države članice vzpostavljenih možnosti za uporabo takšnih alternativnih modelov. Potem glede gospodarskega potencijala kulturne dediščine. Kulturna dediščina lahko prispeva k vzpostavitvi dolgotrajnih novih delovnih mest. Tu imamo tudi perečo težavo glede brezposelnosti mladih, ki bi jih lahko tako odpravili. Kulturna dediščina je področje, ki je visok potencial z vidika ustvarjanja novih delovnih mest. Lahko bi predvideli mm, postopna usposabljanja in vajeništva na tem področju. Kulturna dediščina bi morala imeti pomembno vlogo tudi v Junkerjevem naložbenem načrtu. Države članice pozivamo, da bi oblikovale strateške načrte za kulturno dediščino na lokalni in regionalni ravni. Prav tako pozivamo k izboljšavi metodološkega okvira, tako da bi bili na voljo boljši statistični podatki o kulturni dediščini. In na koncu poročilo podarja številne možnosti, ki jih ne gre zamuditi. Naprimer, programi mobilnosti za tiste, ki delujejo na področju kulturne dediščine. Te programe je treba bolje spodbujati. Potem digitalizacija kulturne dediščine lahko ustvari nove priložnosti za raziskave, ustvarjanje delovnih mest in za gospodarski razvoj. Kulturna dediščina prav tako lahko prispeva k razvoju in, kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. To so torej glavni vidiki. Lahko bi sicer izpostavil še, še marsikaj, vendar pa se moram držiti um, roka, ki ste mi ga dali. Seveda pa z veseljem čakam na vaše pripombe in predloge sprememb. Poročilo bo namreč celostno šele na koncu celotnega postopka. Hvala še enkrat, gospa predsednica. Upam, da sem prispeval k tej razpravi. Ki, ki Hvala. Kdo želi besedo? Poročevalci v senci imajo prednost. Da, rad bi se zahvalil za to priložnost. Rad eh, bi se torej držal tudi navodil predsednice. Rad bi se zahvalil poročevalcu za to obsežno poročilo. To je res zelo pomembno poročilo in predlogi so zelo dobri. mislim, da je osnutek takšen, da ga lahko S in D podpre. Kulturna dediščina ima tudi strateški pomen. Ko gre za kulturno dediščino v Evropi, to pomeni, da moramo poštevati našo zgodovino in upoštevati tudi kulturo v kontekstu prihodnosti Evrope. Treba je torej zauzeti celostni pristop in um, poročevalec ima prav, ko ustraja pri tem vidiku. Bom omenil nekaj glavnih elementov, drugače pa nasplošno podpiramo ta predlog. Najprej glede smernic, ko gre za participativno naravo sodelovanja na področju kulture in ko gre za okrepitev povezav med eh, lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi ravni. Poleg tega bi izpostavil tudi javno-zasebna partnerstva in prizadevanja za večje vključevanje zasebnega sektorja. Prav tako mi je zelo všeč zamisel, da bi oblikovali Evropsko leto kulturne dediščine. Naj izpostavim, da je zelo pomembno, da v prihodnem proračunskem postopku parlament kot so zakonodajalec eh, skupaj s svetom obere dosleden pristop in podpre to, kar predlaga komisija glede finančnih virov za to področje. Res je treba vzpostaviti enoten evropski portal za kulturno dediščino. Na voljo je veliko različnih um, programov in financiranj in dobro bi bilo, če bi lahko dostopali do njih prek ene same spletne strani. Morda bi lahko poročevali, če nekoliko bolj natančno opisal to portal, ampak to je samo manjša pripomba. Poleg tega bi podprl to, kar je izpostavil poročevalec sam, namreč kako pomembna je kulturna dediščina glede na svoj um, gospodarski vpliv. Tudi vidik um, zaposljivosti bi lahko izpo, bolj izpostavili v poročilu in kako pomembno je, da zaščitimo okolje. Gre torej za to, da je treba najti pravo ravnotežje med um, varovanjem kulturne dediščine in varstvom okolja v enem. Ko gre za kulturno dediščino, lahko to povežemo tudi z inovacijami in z postavljanjem oziroma ustvarjanjem visoko kvalificiranih delovnih mest. Potem točka šest. Tu gre za vlogo držav članic pri zagotavljanju ustreznega nadzora in pri zagotavljanju ustrezno usposobljenih delavcev na, pri obnovitvenih delih to je usklajeno z mednarodnimi standardi. Mislim, da je sicer ta omemba dobra, bi jo pa lahko še nekoliko bolj razdelali. Možno bi bilo predlagati tudi mm, predlog spremembe, ki bi govoril o vlogi Evropske unije pri vzpostavitvi celovitega nadzornega okvira za zaščito in ohranjanje kulturne dediščine. Potem, ko gre za morbitne prihodne predloge sprememb eh, oziroma za nadaljne predloge sprememb pa gre samo za dodatna pojasnila pri nekaterih točkah. Hvala. Kot rečeno, nimamo veliko časa. Čez trenutek eh, bom dala besedo še drugim poročevalcem v senci, kajte drugače nam ne bo uspelo nadaljevati z razprava. Gospa Šojdrova. Eh, Najlepša hvala gospa predsednica. Poročilo, ki ga je predstavil kolega Diakonu, vsebuje številna pomembna stališča glede kulturne dediščine. In želela bi omeniti to, kar se mi je zdelo bistvenega pomena, to, kar je treba še posebej povdariti v tem poročilu. Nekaj pa bi še dodala. Najprej naj povem, da zelo cenim delo gospoda Diakonuja in če posebej bi povdarjala tudi nematerialno kulturno dediščino, poklice, živo kulturo. Poročilo komisije ne odraža v polni meri pomena žive kulture. Prav tako bi želela podariti tudi medkulturni dialog, na osnovi izmenjave znanja, informacij o kulturi in to je prav to bistveni del tega, pa se prav tako ne omenja. To bi morali dodati. Torej, medkulturni dialog, ki je obenem tudi orodje zopr ekstremizem, ki se pojavlja znotraj evropskih narodov, pa tudi izven teh okvirov. To je zelo pomembno. Prosila bi, da države članice predstavijo tudi redno poročilo o stanju materialne in nematerialne dediščine v Evropi. V poročilu poročevalec predstavi določene nadzorne mehanizme, ki bi jih morali izboljšati še posebej na področju uporabe posojil in Če bomo še naprej vlagali v ohranjanje kulturne dediščine in o tem govorili, moramo to tudi opisati, opredeliti, v kateri fazi se delo nahaja. Treba je torej opisati kulturno dediščino ter tudi samo stanje kulturne dediščine. Tukaj delo še ni bilo ustrezno upravljeno in mislim, da je Evropska komisija odgovorna za to, da to opravi. Sama sem v ta namen vložila tudi predlog spremembe. Skladno s tem mislim, da bi morali oblikovati tudi kazalnike. Če pravimo, da je evropska kulturna dediščina v določenem stanju, potem mislim, da bomo morali govoriti tudi o kazalnikih, ki bodo jasno predelili to stanje. Teh kazalnikov pa zaenkrat še nismo definirali na evropski ravni. Logično se mi zdi, da se Evropski parlament o tem pogovarja za Evropsko komisijo in da tudi predlaga določene ukrepe in zahteve glede urejanja tega področja. Imam pa še drug predlog, ki zadeva digitalizacijo. Tukaj bi se navezala tudi na to, kar je omenil poročevalec, da bi imeli nekakšen portal, preko katerega bi objavljali informacije o možnostih uporabe evropskih sredstev. No, danes imamo naprimer v okviru dela UNISKA tako imenovani mehanizem oziroma platforma Memory of the World, spominje sveta in morda bi bilo dobro, če bi Evropska unija imela nekakšno platformo, ki bi jo imenovali spomin Evrope, Memory of Europe. Evropska kulturna dediščina ima seveda zelo raznoliko ozadje in države članice bi lahko preko takega portala izpostavljala tiste vidike, ki se jim zdijo pomembnim. Pri tem bi se lahko navezali tudi na Evropsko nagrado za ohranjanje kulturne dediščine European Heritage Label. Gre torej za nekaj, kar se pripravlja. Vsi ti predlogi so torej usmerjeni na Evropsko komisijo. Evropska komisija mora usklajevati to delo in predvsem povdarjati pomen evropske kulturne dediščine, celovite evropske kulturne dediščine. Upam, da nisem predolga, najlepša hvala. Hvala, kolega Krojnideski. Najlepša hvala, gospod Krasnodebski. Hvala, če dovolite, bom spregovoril v polščini. Ko sem prebral to zelo zanimivo poročilo, sem se najprej želel zahvaliti poročevalcu za ta izvrsten dokument. Imam pa nekaj pripomb. Mislim, da bi morali pozvati komisijo da bi morali prak oziroma zgornjo mejo za financiranje z 5 milijonov dvigniti na 10 milijonov. Poleg tega nekaj, imam nekaj pomislekov glede leta evropske dediščine. Zanima me, zakaj bi pri tem letu šlo, kaj bi pravzaprav obeleževali, kakšna bi bila razlika med. Um, tem letom kulturne dediščine in drugnim, drugimi podobnimi projekti. Potem pa še nekaj splošnih pripomp. Govorili ste o digitalizaciji. Rad bi, da bi izpostavili tudi pomen tradicionalnega dostopa. Sem akademik in eh, vem da oddaljen dostop prek digitalnih medijev ne more v nekaterih primerjih nadomestiti neposrednega stika. Tisto, kar vidimo na spletu, naprimer, ni enako kot neposrednemu fizičnemu stiku s kulturo. Ko se, naprimer, udeležiš predavanja ali podobno. Poleg tega v poročilom, po mojem mnenju, manjka še nekaj. To je vloga velske kulturne dediščine v Evropi. In v vašem poročilu bi se morali dotakniti tudi potrebe po zaščiti kulturne dediščine m, mm, verskih manjšin in etničnih manjšin. Mislim, da bi morali zaščititi tudi kulturo priseljencev, tistih, m, mm, ki se priselijo v Evropo. V Evropi je veliko govora o mobilnosti. Mobilnost je pomembno načelo samo po sebi, bi pa morala to vključevati tudi zaščito kulturnih eh, dediščin manjšin, ki živijo v Evropi. Rad bi spregovoril tudi o nekoliko drugačnem pristopu. Vi ste govorili o mm, pomembnosti kulturne dediščine z mm, gospodarskega vidika. Izpostavili ste ta ekonomski vidik. Mislim pa, da tu ne bi smeli zauzeti samo teoretičnega pristopa. Morali bi razmisliti o metodah za, drugih metodah za uporabo to, to vrstne dediščine. Tu ne moramo govoriti samo o, o turističnih namenih. V Krakovu, na primer, je kulturni turizem zelo dobro razvit, ampak v Krakovu se včasih res eh, sprašujemo, kolikšni meri se turisti dejansko udeležujejo kulturnih dejavnosti. Čeprav smo veliko mm, sredstev uporabili ravno za promocijo kulture in infrastrukture v tovrstnih mestih. Projekte na tem področju bi morali bolje nadzorovati. Vsake toliko se pojavijo težave pri nadzoru. Pride do goljufi. In ne nazadnje bi spregovoril še o centralizaciji, o celostnem pristopu. Mislim, da bi morali v svojem poročilu omeniti naslednje. Če menimo, da bi kulturno dediščino lahko bolje upravilo, če bi upravljali, če bi jo centralizirali in če mislimo, da je treba torej kulturo upravljati z centralnega vidika, ne povem, da je to zavajujoče. Evropa je zelo raznolika, veliko kultur najdemo v Evropi in ko gre za spodbujanje kulturne dediščine, je treba zagotoviti, da bo Evropska unija pospešila mm, postopek približevanja in se morala pri tem eh, izogniti načelu centralnega nadzora, to je še posebej pomembno za Polsko, torej centralnega upravljanja. Torej, znebiti bi se morali tega občutka, da lahko nadzorujemo čisto vse elemente kulture. Mislim, da so to dokaj težavne zadeve. Kolega Jora Lapron. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Margal in na to gospa Adinolfi. Najlepša hvala, predsednica. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Diakonuju za zelo jasno in podrobno poročilo. Besedilo je zelo dorečeno in izpostavljam prihodnje delo tako da se z nekaterimi elementi strinjamo. Mislim, da je besedilo nasplošno dokaj spodbudno. Vidimo, da si prizatevate za večje ambicije. Seveda spoštujem mnenja, ki so bila predstavljena strani prejšnjih govorcev. Poleg okrepitve našega dela na tem področju, torej poleg prizadevanja, da bi ukrepili vlogo lokalnih akterjev in posameznih regij, je treba razmisliti tudi o konceptu Evrope kot um, kulturnem konceptu. V Evropi namreč najdemo seveda veliko um, materialne in žive kulturne dediščine in tu gre za evropsko kulturno dediščino. Ni govora o tem, da bi nadomestili to evropsko kulturno dediščino ali pa uvedli centralno upravljanje. Ne, treba je ukrepiti tisto, kar nam je že tako ali tako skupno. Evropska unija bi morala imeti svojo kulturno politiko in um, programe za spodbudo. Tu gre torej za instrumente, ki bi lahko podprle države članice in regije k temu, da delijo svojo kulturno dediščino. Naš namen pri kulturni dediščini bi moral biti, da bi preprečili, da bi nekatere kulturno dediščino bogate regije postale pravzaprav žrtve tega bogatstva. To vrstne regije bodo morda imele veliko težav pri upravljanju to vrstne kulturne dediščine in tu je treba razmisliti o vlogi Evrope pri tem. Strinjam se torej tudi s predlogom, da bi sredstva lahko dvignili iz 5 milijonov na 10. Prav tako bi to načelo lahko zagovarjali tudi pri drugih ciljih. Sedaj pa bom omenil še nekaj drugih elementov, ki bi jih lahko vnesli v poročilo. Tu gre morda za vprašanja, ki bi jih parlament lahko zastavil komisiji, ko gre za celostni pristop k kulturni dediščini. Najprej, mislim, da je treba okrepiti evropski interes pri kulturni dediščini. Evropski interes eh, je sicer že razviden, vendar to ni dobro opredeljeno. Mislim, da je treba zagotoviti jasen seznam evropskega interesa pri kulturni dediščini. Lahko bi določili tudi kriterije kakovosti. Potem naj izpostavim še nekaj elementov, ki se nanašajo na nematerialno kulturno dediščino. Najprej gre tu za skupno zgodovino. Treba je zagotoviti raziskave in izvajanje programov v povezavi s skupno zgodbo evropskih državljanov. Lahko si izmenjujemo naše zgodbe in tudi težave. Potem naslednjo pomembno področje je jezikovno. Evropa je kulturno zelo razlodika in uh, Tudi prek jezika bi lahko zagotovili povezavo. Poleg tega so pomembna tudi mesta v Evropski uniji. Gre za kulturo mest, ki so bila vzpostavljena v več tisočletjih. Gre torej tudi za kulturo, ki jo najdemo v urbanih središčih Evropske unije. Poleg tega bi lahko v poročilu še bolj izpostavili element, ki se nanaša na usposabljanje strokovnjakov, predvsem, ko gre za usposabljanje na področju kulturne dediščine. In na zadnje, še točka, ki se nanaša na to, kar je povedal gospod Glezos. Evropska, v Evropski uniji vidimo, da so nekatere, da smo nakopičili kar nekaj kulturne dediščine, ki ne prihaja primarno iz držav Evropske unije. In s tem se je treba spopasti. To je tudi priložnost za vzpostavljanje stikov s tretjimi državami. Ne moramo samo upravljati z našo kolonijalno preteklostjo. Treba je razmisliti o tem, kaj te kulturne dobrine pomenijo za tiste države, odkuder so prišle. Tu bi lahko imeli priložnost eh, za navezovanje stikov in to je tudi možnost, da vrnemo številne tovršne elemente nazaj v države, iz katere so prišli. Adinolfi. Najlepša hvala, gospod Maragal. Zdaj pa gospa Adinolfi. No, čisto na kratko bom to povedala, vem, da nas čas že priganja. Je pa seveda vedno zanimivo prisluhniti kolegom pri teh vprašanjih. Na dvoje bi se osredotočila prvič, kulturnega blaga ne moramo videti le kot priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest. Če razmišljamo o kulturni dediščini in o kulturnih dobrinah ter blagu, ter to razlagamo le kot nekakšno turistično znamenitost, potem je to lahko zelo nevarno. Zagotoviti je treba tudi uspevanje posameznikov skozi kulturo v socialnem smislu. Razmišljati moramo o izobraževanju, v šolah se moramo sredotočiti na kulturna vprašanja. Tukaj je delo precej dobro pri mlajših učencih, vendar pa se potem ta kulturni poudarek izgubi v srednjih šolah. Kulturna dedičina je nekaj, kar nam posredujejo starejše generacije in te dedičine ne bi smeli izkoristiti le za zlušne scenarije, ampak bi morali ohranjati kulturno dedičino za prihodne generacije. Drugič, Soočamo se z nekaterimi težavami pri financiranju. Arheologi, kuratorji v muzejih, vsi se srečujejo s težavami zaradi financiranja, primakuje jim sredstev, prav tako ni denarja za ohranjanje kulturne dediščine in to je resna težava. Določeno kulturno premoženje, naprimer crkve in pa arheološka najtišča se zanemarjajo, To smo videli tudi, ko smo obiskali različna najdišča in kulturne lokacije po Evropi. Prihaja tudi do tatvin, vandali pustošijo taka najdišča in zato potrebujemo več sredstev za ohranjanje in zaščito te kulturne dediščine. Ne moremo sedeti ob strani križem rok eh, in spremljati, kako se razvija ta situacija. Najlepša hvala, da ste bili kratki, zdaj pa še eh, predstavnik komisije, gospod eh, dr. Zampiri. Najlepša hvala, gospa predsednica. Veseli me, da sem lahko z vami na tem sestanku. Ime mi je Walter Zamperi, sem vodja enote za kulturno dediščino. Zelo cenimo delo, ki ga je opravil počevalec gospod Diakono in to je poročilo, ki ga lahko podpremo. Pozivate nas naj zagotovimo boljše sodelovanje med različnimi službami, no sami se že trudimo, za to. In eh, kot znak tega truda lahko povem, da so z nami sodelovali tudi kolegi iz generalnega direktorata in so ravno prejeli tudi eh, naše poročile o kulturni dediščini za Evropo. Gre torej za smernice, ki naj bi določale nadaljne izvajanje v programu Obzore 2020. Poročilo je bilo zaključeno nekaj različic tega imam za predsednico, pa tudi za gospod Porčevalca, je pa tole primer tega, kako poteka naše sodelovanje. Področje, o katerem razmišljamo v smislu investicij, so področje, o katerih govorimo tudi tukaj. Urbana regeneracija, kulturna pokrajina, pa še potreba potem, da opredelimo finančne in poslovne modele, ki bodo bolj skladni s trenutno situacijo na področju kulturne dediščine. celo kopico pobud sprejemamo, s katerimi podpiramo dediščino. Dobili smo tudi sporočilo lansko leto, ki jo spremlja nekakšen načrt, ki ga nameravamo tudi redno posodabljati, v katerem so navedene vse pobude, ki jih predlaga Evropska komisija, ki so lahko koristne za zainteresirane strani, za deležnike, ki se informirajo o teh projektih. Prav tako imamo spletni portal, ki je na voljo našim kolegom. Potem imamo tudi novo platformo, ki združuje vse projekte, ki se financirajo iz programov za kulturo in pa kreativno Evropo, Creative Europe. To je uporabniku zelo prijazna zadeva. Lahko utipkate heritage kot ključno besedo, pravi dediščina in potem najdete številne projekte. To je delo, ki ga upravljamo v sodelovanju z različnimi državami članicami, gre za deljeno pristojnost kot ste to omenili tudi tukaj. Države članice imajo vlastno odgovornost za ohranjanje svoje kulturne dediščine. Sodelujemo pa s temi državami članicami in izbiramo posebne vidike, ki se nam zdijo pomembne, naprimer participatorno upravljanje. Na osnovi tega načela vidimo, da obstajajo številne dobre prakse, ki se izvajajo. Naslednje leto pa bomo delali več tudi na zaščiti dediščine, tako da bomo ugotovili, katere so prednosti in pomankljivosti pri tem delu in kje moramo zagotoviti boljše sodelovanje z državami članicami. Pa še dvoje bi želel omeniti na kratko. Govorili ste tudi o strukturnih skladih. Gre za razpravo, ki še traja. Zgornji prak 5 milijonov. To je bilo določeno v uredbi. Le majhno na ta način financirati. Naši kolegi na GD Regijo so se odrežili tudi delne skupine za uporabo strukturnih skladov, to je razprava, ki o tem še poteka. Takrat so vsi razjasnili, da obstaja predvsečna potreba po določitvi zgornjega praga. In takrat so obrazložili tudi, kako so prišli do tega zneska 5 milijonov. Omenili so tudi omejeno fleksibilnost, na katerih manjši infrastrukturni objekti so lahko del integriranega projekta. Ne moram pa povedati več o tem, ker so ta vprašanja še nerazrešena. Gre za razpravo med državami članicami in kolegi. Pa še zadnje, nekaj o nadzoru kakovosti. Seveda Evropska komisija podpira najvišjo stopnjo kakovosti za projekte. Še enkrat pa vas moram pomniti, da ti projekti v okviru strukturnih skladov potekajo vzdolž načela kolektivnega upravljanja in vodje projektov morajo zagotoviti, da se doseže ustrezna raven kakovosti. Evropska komisija seveda ima nekakšen nadzorni vpliv na to, vendar pa lahko le spodbujamo k temu. Potem pa še nekaj komentarjev. Ne vem, ali sem se lahko odzval na vse. Če boste imeli še kakšno konkretno vprašanje, sem vam seveda na razpolago. Najlepša hvala, komisija pripričana sem, da je bilo za gospoda Diakonuja zelo zanimivo to, kar so povedali kolegi in kolegice. Do 30. marca opovdne naj bi uložili predloge spremim. Se upravižujem poslancem in poslankam le še 25 ali 35 minut imamo za tri točke na dnevnem redu, nimamo več veliko časa. Pomembno je pri tej točki naslednje, če sem prav razumel. V Ruski uniji moramo govorili o kulturni dediščini, vključno s kulturno pokrajino, to pa moramo obravnavati tudi z mednarodnega gledišča, razmišljati o ohranjanju kulturnih pokrajin tudi zaradi mednarodnih razlogov, pa še vprašanje pristojnosti, to je zelo pomembno, kdo je pristojen zakaj, kdo ima ustrezna pooblastila sodelovati pa moramo tudi z svetom Evrope, ko gre za ohranjanje kulturne dediščine. Tukaj bi zaključila, ne vem, ali imamo dovolj časa za to, da se boste odzvali. No, še ena minuta za gospoda Dietrsa. Eno minuto imate na voljo. Policisti Kiki Ronovnjaš meni epistrofito nervo. Najlepša hvala. Kulturna dediščina pomeni, da bi morali umetniška dela vračati v države izvora, drugič treba bi jih bilo obnoviti in tretjič, to pomeni tudi, da dela ima določeno kulturno ulogo vzdolž vsi med prestolnicami in podeželjem. Skladno s tem je treba tudi usmerjati financiranje. Državljani bi morali tukaj prevzeti bolj aktivno vlogo, kot je povedal gospod Morgani in kot je povedala gospod Adi Morfim. Eh, una parola și. <laughs> Eh, vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru. Najlepša hvala. Hvala za vse vaše pripombe. Veselim se že predlogov sprememb. Ne povem nekaj, morda se bo to zdelo smešno, ampak je res. Zelo me veseli, da bom vložil lahko tudi predloge k temu lastnemu poročilu. Najlepša hvala hvala za ta hiter odziv. Zdaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko, če temu niče ne govara, gre za osnutek mnenja Ernesta Maragala in sicer opolnomočenje deklic za EU za izobraževanje. Vodilni odbor je odbor vsem. Do 30. marca v povdne naj bi vložili predlog sprememb. Zdaj pa ima besedo gospod Maragala. Najlepša hvala, gospod predsednica. Skušal bom biti čim krajši. To je poročilo, ki ga so oblikujeta odbor za kulturo in odbor za prvice žensk. Gre za enako smo spoloma v izobraževanju in opolnomočenje deklic in žensk nasploh. Izobraževanje oziroma izobraževanje vidik je tukaj še posebej pomemben. Poročilo, ki ga bomo predstavili, mora biti zelo kratko. Verjetno bomo dobili tudi še nekaj predlogov in sprememb, vključno z našimi. Smo pa v to zajeli predvsem štiri zamisli. Najprej sklic na to, kar je zapisano tudi v poročilu Ljane Rodriguez, poročevalke odbora FEM, in sicer sklic na stereotipizacijo spolov izobraževalni sistemi to še vedno dovoljujejo in to pravzaprav tudi spodbujajo. Taki stereotipi so torej prisotni vse posod, še posebej pa v učnih programih. Tudi ko govorimo o poklicni prihodnosti žensk je pogosto prisotna stereotipizacija, kako nadaljujejo izobraževalno potjo in tako dalje. Potem pa še neformalno izobraževanje za številne ženske v Evropi, pa tudi izven Evrope, prihaja do sekundarnega učinka. To je posledica tega, kar se dogaja na socialnem področju, kulturnem področju gre za tradicionalne prakse, ki učinkujejo na življenje žensk. V prvi vrsti v okviru izobraževalnih sistemov, potem pa tudi pri nadaljem razvoju in nadaljni življenjski poti. Seveda je treba spoštovati določene kulture in tradicije, vendar pa moramo obenem zagotoviti tudi enakopraven dostop do izobraževanja za vse. Zagotoviti obenem, da ženske lahko dokončajo z izobraževanjem. Pri tem moramo upoštevati tudi vse vidike, ki so vezani na etnični, kulturni izvor. Potem pa je tu pomembna še vloga učiteljev, kjer se pojavlja potreba po spreminjanju stereotipov in opolnomočenju žensk. To lahko dosežemo ravno z podarjanjem uloge učitelja. Veliko moramo še opraviti pri usposabljanju učitelja in od tega bo odvisen uspeh velikega števila primerov te politike. Pa še nekaj. Države članice in Evropska unija morajo prispevati k temu, da bo vse življensko učenje ženskam omogočalo, da se izobrazijo tudi glede določenih vidikov in vprašanj, ki jih niso mogli spoznavati v svojem preliminarnem izobraževanju. To je torej na kratko povzetek osebine tega poročila. In v sodelovanju z odborom FEM sem pripričan, da bomo lahko oblikovali tudi zelo pozitivno mnenje za parlament. Najlepša hvala, gospod Maragal. Zdaj pa predajam besedo poročevalcem v Sinci. La educación, como ha señalado el ponente, es un instrumento. Gospod Galpec, najlepša hvala kot je povedal poročevalec, je izobraževanje pomembno orode pri zagotavljanju boljšega statusa ženski in pa ustvarjanju bolj enakopravne družbe. Gre za odpravljanje diskriminacije, stereotipov, ki so vezani na ženske in vse to ima negativne učinke v izobraževalnem procesu, kar pa se prenese tudi na trg dela. V Evropski uniji je več žensk kot moških. za visokošolsko izobrazbo, tudi na področju znanosti. Vendar pa številne ženske delajo v sektorju z nizkimi plačami in se obero ne morejo vključevati v trg dela zaradi družinskih odgovornosti. Dan danes ženska lahko upravlja dobro plačano delo, vendar je veliko teže za njo, da potuje po neprekinjeni poklicni poti zaradi družine in podobno. Zato moramo zagotoviti kontinuirano usposabljanje in fleksibilno izobraževanje za ženske. V tem poročilu se borimo tudi proti stereotipizaciji in družbenim oviram. Vlagati moramo v izobraževanje, ki bo razširilo nabor možnosti za deklice v prihodnosti obenem moramo več vlagati tudi v spodbujanje enakosti med spoloma ter v izobraževanje. glede enakosti med spolom, tako da se bomo borili proti stereotipizaciji. Učitelji, boljši učni programi in same deklice lahko spremenijo svet. Malala Jusef je to sama povedala v enem izmed svojih govorov in to je nekaj, kar moramo prevesti tudi v resničnost, tako v Evropi kot po prostanku sveta. Najlepša hvala, gospod Barandžan. Zdaj pa predajam besedo gospe Svedrovi, potem pa še gospe Wors. Najlepša hvala za vse predstavljene informacije. Želel bi upozoriti na dejstvo, da danes ni težava v pomakljivem dostopu do izobraževanja za ženske. Danes je težava v tem, da ženske že zaključijo z visokošolskim izobraževalnim procesom. Celo večina diplomantov je ženska, No, potem pa lahko opazimo precejšno razliko v predstavništvu tistih, ki vodijo šole in univerze ter tudi podjetja. To gotovo ne kaže na to, da si ženske in dekleta ne bi želeli prevzeti vodilne položaje, vendar pa v različnih točkah v svojem poklicnem razvoju morajo stopati tudi po drugi poti, po družinski poti, imajo otroke, njihova karijera se na tej točki zaustavi, vsaj začasno, in potem se morajo lotevati drugih stvari. Če govorimo o podpori deklicam in ženskam, mislim, da bi morali razmišljati tudi o izboljšanju njihovega prihodnega položaja na trgu dela. V tem primeru moramo razmišljati predvsem o usklajevanju družinskega življenja z poklicnim življenjem. Umenili ste nekatera urode, instrumenti, ki so v tem smislu primerni. Potem pa še stereotipizacija. V večini držav članic Evropske unije so učiteljice na šolah v večini, od osnovnih šol do nekaterih srednjih šol, so večinoma ženske tiste, ki poučujejo, pogosto pa so slabše plačane, kljub temu, da so to najpomembnejše osebe pri izobraževanju mladih. mislim, da moramo upoštevati tudi težo njihove odgovornosti. Odgovorni so namreč za izobraževanje mladih, za izobraževanje otrok in to počno kljub temu, da niso dobro plačane. Moški pogosto niso pripravljeni namreč opravljati dela, ki je slabše plačano. Na, prosil bi vas, da se držite eno minutne omejitve, sicer ne bomo mogli zaključiti za obravnavo dnevnega reda. Julie, izvolite. Najlepša hvala kot članice tako odbora Kult kot FAM, kot zagovornica pravic otrok in žensk. Me veseli, da se Evropski parlament odziva pri tako pomembnem vprašanju. Zahvaljujem se gospodu Margalu za odlično pravilno delo zaenkrat. enkrat. Odpraviti moramo razlike med eh, spoloma, oziroma torej enakosti spolov. Kakovostno izobraževanje daje ženskam možnost, da se udeležujejo družbenega življenja, tako gospodarsko kot eh, na drugačne načine, s tem pa se omeji tudi socialno izključevanje, tako se zagotovi kakovost življenja tako za moške kot ženske, kot tudi za te licenčke. Načelo opolnomočenja deklice bistvenega pomena, glede na to, da je rezultat izobraževanja tudi nekaj, kar zadeva samo zavest in zaupanje v lastne sposobnosti, ki je zaenkrat bolj prisotno pri dečkih. Dečki pogosto pripisujejo uspeh eh, svojim eh, zmožnostim in eh, neuspeh drugim zunanjim dejankom. Dečki obenem precenjujejo svoje sposobnosti v primerjavi z deklicami, ki podcenjujejo svoje zmožnosti. Prav tako bi morali odpravljati strukturne in družbene neenakosti med deklicami in dečki. Ni pa tukaj govora o tem, da bi eh, dečki morali um, opraviti svoje delo slabše, ampak da bi morale deklice biti nekako bolj podporte pri tem. Mislim, da je snutek mnenja gospoda Maragala dobro in eh, sama se pridružujem njegovi viziji. Toplo pozdravljam potrebo potem, da se soočimo s stereotipizacijo v učnih programih. Potem je zelo pomemben jasen sklic na to, da je treba deklice vključevati tudi v naravoslovne študije, v študije informacijskih tehnologij. Priznamo obenem tudi vlogo neformalnega učenja ter vseživljenjskega učenja. Moramo usposabljati tudi učitelje in podarjati pomembno vlogo vzornikov stereotipi vodijo le k nasilju. Kot poročevalka v senci pa bi se želela osredotočiti še na naslednje vsebinske elemente. Sodelovanje pri demokratičnem upravljanju v šolah za deklice. Moramo zagotoviti ustrezno okolje, ki bo občutljivo tudi do enakosti med spoloma pri učnih programih in pri pedagoškem procesu. Tako da se bodo deklice lahko naučile tudi o svojih pravicah in o demokratičnem procesu v šoli in v drugih učnih okoljih obenem je pomembno tudi spolno izobraževanje pri učenju o pravicah in to je še kako pomembno zato, da se bodo tako deklice kot dečki učili skupaj, tako bodo potem lahko gradili tudi zdrave medsebojne odnose, tako se bo zmanjšalo tudi nasilje nad deklicami in ženskami. Še več stvari bi povedala, vendar moram zdaj že zaključiti. Žal mi je, res mi je žalo, zelo žal, čas nas že priganja. To me žalosti, vendar nimam druge možnosti. Še eden namestnikov poročevalcev v Svinci v imenu gospe Višnjevske bi le prebral njeno izjavo. Thank you. Moški in ženske bi morali imeti enake državljanske pravice. Spol ni umiten socialni konstrukt. Ne moremo si zamišljati tega, da bi imeli samo en spol, naprimer. Za spodbujanje enakosti med spoloma se spodbuja tudi nekatere razlike, ki lahko pravzaprav so nevarne. Prihaja do nekakšnega ideološkega pritiska, ki na Poljskem ni bil prisoten že od eh, komunističnega režima. Nekatere politike pravzaprav služijo indoktrinaciji mladih ljudi, ki obenem postavljajo tudi ovire, meje med starše in otroke. Na ta način se spodbuja tudi popolnoma neustrezne socialne modele. Zdaj vemo, da je med univerzitnimi diplomanti vedno več žensk in vedno več žensk se izobražuje ter usposablja. Dostop do visoko kakovostnega izobraževanja je možnost, priložnost za ženske, da se zagotovijo tudi uspešno poklicno pot. Spol torej več ne pomeni ovire za izobraževanje. Treba zagotavljati predvsem ustezne informacije, pa tudi znanje, s čimer se bomo zoprstavili brezposelnosti. Ženske prav gotovo niso drugorazredni državljani, potrebujejo le nekaj podpore pri tem, da si poenostavijo življenje in na obenem upravljajo različne vloge. Prosim vas, da ste čim krajši to pravilo zadeva tudi Evropsko komisijo, sicer ne bomo mogli zaključiti tem sestankom, ko bo treba 25 čez 5 eh, moramo zaključiti Spoštovani predstavnik komisije, ne moramo dati besede, nimamo dovolj časa. Gospod eh, Mragal, prav, vas bi, prav tako bi vas prosila, da ste zelo kratki ko se odzivate. Najlepša hvala, gospod predsednica. No, čudovito je, da ta razprava kaže na to, da se bomo o tem še pogovarjali. Jasno so bila izražena podobna stališča, prav tako pa smo slišali tudi razhajajoča se stališča glede vloge izobraževalnega sistema v družbi tako je bilo tudi zadnje stališče. Mislim, da bo ta razprava zelo zanimiva. Govorimo o soboščinah, o opolnomočenju, o ustrezni podpori za vse evropske državljane, tako moške kot ženske. Tudi moške stereotipe moramo spremeniti, ni govora le o ženskih stereotipih. razumeti moramo to, da imamo vsi enake svoboščine in pravice kot državljani. Dostop do izobraževanja v Evropski uniji, to je vprašanje, ki smo ga že razrešili, vendar pa s tem še ne bomo odpravili vseh težav, do katerih prihaja zaradi evropske mobilnosti. Mobilnost namreč vnaša še nekaj več kompleksnosti v to vprašanje. Potrebujemo dobre zglede med ženskami, tako v osnovnih šolah, kot tudi v srednjih šolah, če se želimo ženske tudi v vlogah znanstvenice, zdravnice, da ne bodo le učiteljice, naprimer. Seveda je čudovito, da povezujemo ženske z socialnim varstvom, naprimer v družbi, vendar pa ne smemo zanemariti ženska na drugih področjih, naprimer pri znanosti. Tukaj je treba storiti še veliko dela. In to, da opozarjamo na pozitivne zglede v našem izobraževalnem sistemu, to bo veliko doprineslo v to smer. Najlepša hvala, gospod Moragale. Res me žalosti, da moram prekiniti to razpravo o ženskah, o pravicah žensk. To je zelo dobra pobuda odbora FAM. Veseli me, da bomo lahko sprejeli to poročilo. To poročilo je v dobrih eh, rokah ali po dobrih dveh parih rok. No, znova časovni rok za vložitev predlogov s 31. marec ob 12. opovdne. Zdaj pa nadaljujemo z mnenjem gospoda Kjučuka. Gre za vzpostavitev konkurenčnega trga dela EU za 21. stoletje, usklajevanje znanja in spretnosti s popraševanjem in zaposlitvenimi možnostmi. 15 maja bomo glasovali o tem z odborom Libe in 30. marca do 12. morate vložiti predlog spremembe. Imate besedo, gospod eh, Ključuk. Najlepša hvala, gospa predsednica. Vzpostavitev konkurenčnega trga je v Evropski uniji ena glavnih prioritet. Edini način, da dosežemo ta cilj, pa je, da zapolnimo vrzel med znanjem in spretnostim in popraševanjem. Le tako bomo lahko odpravljali brezposobnost med mladimi ter zagotovili tudi hitro gospodarsko okrevanje Evropske unije, kar bo vodilo tudi do trajnostne in pametne gospodarske rasti. Želel bi povdariti naslednje točke. Pomemben je prehod v ustvarjanje delovnih mest, ki so osnovana na znanju do leta 2020 naj bi delovno mesto zahtevala vsaj srednjo stopno spretnosti in izobrazbe in tisti, ki bodo imeli nižjo izobrazbo, bodo zelo težko našli službo. Zato moramo poskrbeti za odpravljanje vrzeli med znanjem in spretnostjem ter povpraševanjem. Usklejevati moramo tudi potrebe po celotnem konkurenčnem trgu dela Evropske unije, to je bistvenega pomena. Vlagati moramo v digitalne spretnosti, v jezikovno kompetenco ter tudi spodbujati ustrezen pristop do osebnega razvoja. Mislim, da je to še kako pomembno pri zapolnjevanju trenutnih obstoječih vrzeli na trgu dela. Gospod predsednica, tako neformalno kot eh, formalno izobraževanje je treba podarjati možnost eh, praktičnega preverjanja spretnosti mladih je zelo pomembno. Prav tako so pomembne nekatere horizontalne spretnosti, ki so še kako uporabne. Mladi morajo pridobivati več izkušenj, saj so izkušnje za delodajalce zelo pomembne. Izboljšati moramo tudi možnosti zaposlovanja ter izboljšati izobraževanje ter usposabljanje. Pa še zadnje. Poročilo bi moralo povdarjati tudi pomen priznavanja akademskih in poklicnih eh, spretnosti, kvalifikacij v procesu čezmenega usposabljanja. To je zelo pomembno tudi pri vzpostavitvi konkurenčnega trga dela EU. Ter enake pogoje za vse. E Najlepša hvala. Zdaj pa še dve intervencije, gospod Trupel, ki je počevalka v senci, in Julie Ward, na mesto gospe Mici, čisto na kratko. V zadnjem obdobju ali prej smo dobili tudi poročilo o ključnih eh, kompetencah pri vseživljenjskem učenju. Mislim, da bi se morali pri novo poročilo nasloniti na, na to, o čemer smo že govorili v tem poročilu, jasno je, katere so te ključne spretnosti, potem pa bi morali zagotoviti tudi ustrezno spremljanje. Ni pa treba, da zdaj tukaj ponovno odsijamo toplo vodo. Đuli, izvolite, čisto na kratko. Govorila bom v imenu kolegice Mici. To poročilo je zelo dobro, tudi številna ustrezna priporočila vsebuje, podarja se neformalno kot tudi formalno izobraževanje, mobilnost, Erasmus+, prav tako podpiram stališče poročevalca glede odpravljanja brezposobnosti med mladimi. Obenem je treba govoriti tudi o prilagajanju novim tehnologijam. Hvala bomo morali vsi uporabljati nove tehnologije. Pomankljivosti v znanju zaenkrat še ne škodijo gospodarstvo. Vendar pa trenutna gospodarska situacija vodi v više stopne brezposobnosti v številnih držav članicah. Neujemanje med spretnosti in eh, trgom dela, pa tudi pomankanje ustrezno usposobljenih statistik, ki so odgovorni za to krizo. Usklajevanje med eh, kvalifikacijami in popraševanjem ni edina rešitev. To ne pomeni, da bi morali usklajevanje na trgu dela ustavljati, nasprotno, to moramo še ukrepiti. Moramo preprečiti to, da bi mlade generacije plačevali za naše napate, eh, napake. Kratkoročne ukrepe moramo povezati tudi z dolgoročno strategijo, tako da bomo lahko zagotovili ustvarjanje novih delovnih mest in pa tudi ljudi, ki bodo usposobljeni za delo skozi celotno življenje. Državljani morajo biti opremljeni z ustreznimi spretnosti, tako da se bodo lahko spopadali z vsemi situacijami. Imam še veliko predlogov, oziroma še veliko predlogov je, ki so dobri, predvsem pa se mi zdi to, da se podari tudi ideološki pristop. Uh, No, zelo pomembno je, da poročevalec prejme te predloge, ki jih bomo seveda upoštevali. Se pravičujem ponovno Evropski komisiji, kot veste, moramo biti čez 10 eh, minut, slabo 10 minut že v drugi ceni dvorani, čaka nas sestanek z odborom AFET. Spoštovani kolega Morgano, bi lahko preložili obravnavo vašega poročila? Jasno je, da nas čas že priganja. Da, dobro, potem se lahko o tem bolj sprošeno pogovarjamo poznaje. No, zdaj pa se lahko obrnemo še na Evropsko komisijo, če želi kaj povedati o zadnjem poročilu. Hvala lepa. Delam v GD za zaposlovanje kratko bom, kaj ti povedati želimo le, da pozdravljamo osnutek tega mnenja. Elementi v poročilu so zelo pomembni za to temo. Veselim se že nadaljnega sodelovanja z tem odborom in tudi z odborom Empl v zvezi s tem. Najlepša hvala. Grazie, e grazie. Hvala lepa hvala vsem predstavnikom komisije. Hvala tudi za sodelovanje v prihodnosti. Mislim, da gre za pomembno poročilo in dejansko bomo s tem okrepili spretnosti. V redu, tukaj bomo končali, odgovorov ne potrebujemo. Sedaj pa gremo v dvorano Jan 2Q2 imeli bomo skupno sejo z odborom za zunanje zadeve. Torej, jutri pa ob devetih točno, kaj ti glasovali bomo. Ne pozabite svojih glasovalnih kartic in eh, to povem prav vsem, tudi sebi. Sedaj pa se vidimo v drugi dvorani. To je vse. In hvala seveda vsem poročevalcem.